wierzę państwu możemy chyba rozpoczynać. tako mislim da lahko začnemo. raz pierwszy punkt przyjęcie porządku. dobrodošli na tem sestanku. prva točka je sprejetje dnevnega reda. ne vidim da bi kdo ogovarjal. torej dnevni red sprejet. danes imamo petnajst jezikov. tolmačenje v petnajst jezikov. sprejeli boste popravek zakonodajnega akta v vseh jezikovnih različicah, gre pa za uredbo 2018 skozi 848, to je uredba Evropskega parlamenta in sveta o označevanju bioproizvodnje oziroma biopridelave in bio in eh, označevanje bioproizvodov. kolegi iz, iz pravne službe so pregledali ta popravek in pravijo, da je popravek usklajen s svetom in komisijo. Popravek se nanaša na člen 54, ki je tudi na strani 54. Sprememba pa je čisto tehnična. V skladu s členom 231 mora biti popravek sprejet na plenarnem zasedanju, potem, ko pristojni odbor to obravnava. Če temu nihče ne nasprotuje, bomo pred koncem javnega dela našega zasedanja, torej pred točko 8, obravnavali ta popravek ki ga imate tudi predloženega v dokumentaciji za ta sestanek. Zdaj pa glasovanje, preglednost in trajnost ocenjevanja tveganja v prehranski verigi. Gospod Andriju, izvolite. Dve pripombi preden glasujemo. Najprej hvala, da ste mi dali besedo. Prva stvar, nimam še glasovalne kartice, mislim pa, da bom hitro dobil. Druga stvar pa je, da moram umakniti predlog spremembe 119. To je bil moj predlog spremembe. E, pan posel zgošil to pred glasovanjem brez težnje popravki. Prosim, ali lahko to poveste še enkrat, ko bomo glasovali oziroma preden bomo obravnavali zadevni predlog spremembe. Glasovanje nad projektom opiniji do raportu komisiji NV v spravi vniosku, prejžistoš in zrovnažornost tako. Zdaj začenju, začenjamo z glasovanjem o osnutku mnenja, ki je uh, eh, osnutko poročila, ki je poroči, pri, za katerega je pristojen odbor Envi. Naša poročevalka je gospa Kadenbach, pripravila nam je mnenje 29. Eh, augusta nam je predstavila mnenje, izvolite besedo. Uh, Ja, lepa hvala. Prepričana sem, da gre tukaj za zelo pomembno spremembo. Namreč, da bi okrepili preglednost v eh, postopku podelitve dovoljen in um, lahko začnemo z glasovanjem. Hvala. Przepraszam. Przechodzimy do głosowania. Zaczynamy od kompromisu A. Začnemo z, glas začenjamo z glasovanjem, kompromis A, glasujemo. Okay, če kam bi še pan skal. Še malo bomo počakali. Slovi, slovi, v vajki. Ok, e, zamekam glasovanje, mislim, že vsi ste glasovali. Konec glasovanja, mislim, da ste vsi lahko glasovali. Hvala. predlog spremembe 10. Predlog poročevalca sprejet 11, sprejet 103 za proti zavrnjeni, 105 za proti. Pre, bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 105. Konec glasovanja. sprejet. 104 za, sprejet 106 za, proti, vzdržani, zavrnjeno 12 za, proti, bomo preverili 12. Odglasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Popravka odrzucena. Po, gos... Zavrnjen. 107 za, proti. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 108 za, proti, zavrnjen. 13 poročevalcev za, proti, 14 za, proti sprejet. 15 za, proti, sprejet. Kompromis B. Glasujemo o kompromisu B. Konec glasovanja. Sprejet. 111 za, proti, zavrnjen. 16 za sprejet. Sto sedemnajst. Prostite. Glasujemo o kompromisu C. Glasujemo o kompromisu C. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Oprostite, prišlo je do zmede. Glasujemo o kompromisu C. Torej, glasujemo o kompromisu C. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 18 za. Sprejet. 19 za. Proti. Bomo preverili. Glasujemo o 19. 19. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet. 119. Umaknil ga je. Gospod Andriju, torej 120 za, proti, zavrnjen. 121 za, proti, zavrnjen. 122 za, sprejet. 123 za, proti, zavrnjen. 124 za, proti, zavrnjen. 125 za, sprejet. Kompromis D. Glasujemo o kompromisu D. Odpiram, zamekam glasovanje nad kompromisem. Konec glasovanja o tem kompromisu. Zavrnjen. Sto šestindvajset za, proti zavrnjen, sto sedemindvajset za, proti. Preverili bomo 127, preverjamo, glasujemo. Konec glasovanja. Odžucona popravka. Zavrnjen. 128 za, proti. Zavrnjen. 129 za, proti. Bomo preverili. Preverjamo 129. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 130 za, sprejet. 20 za, proti. Sto trideset smo sprejeli, zato prehajamo na sto dvaintrideset, o dvajset ne bomo glasovali. Sto dvaintrideset za proti, zavrnjen. 131 za, sprejet. 133 za, proti, zavrnjen. 134 za, sprejet. Ker je bil sprejet amandma 130, je eh, zadnji brezpredmeten, zato ga ni bilo treba. Zato ni bilo treba glasovati o njem. Torej 134 je brezpredmeten. Kompromis E. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Predlog spremembe 22 za, proti, zavrnjen. 137 in 138 za, proti, preverjamo. Preverili bomo 137 in 138 glasujemo. Savika. Konec glasovanja. Sprejet. to sta bile 137 in 138. Rekl sem, da je sprejet. Morali bi glasovati o 23. minuje o tem predlogu spremembe. Mais eh, on me dit que c'est accepté, alors je m'en tiens pas sûr, c'est clair. Hein? Tak dawno pana nie widzieliśmy, że ma pan prawo nie zrozumieć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 Glasujemo o 140. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Odžusoma poprav kompromis. Zavrnjen. Kompromis F. Glasujemo o kompromisu F. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Prijeti. Prehodimo do. Sprejet. Zdaj pa kompromis G.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 Predlog spremembe 27. Kdo je za sprejet? 157 za, proti, zavrnjen. 28 za, proti, preverjamo. Preverjamo 28, glasujemo. Zamekam glasovanje. Popravka. Konec glasovanja. Zavrnjen. Sto oseminpetdeset za, proti. Bomo preverili. Sto oseminpetdeset. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Odrzucona. Zavrnjen. Popravka 29. 29. Za, proti, zavrnjen. 159 za, proti, zavrnjen. 160 za, sprejet. Predlog spremembe 30 za. Proti? Preverjamo. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. 161 za, proti. Preverjamo. 161 glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprejet z enim glasom razlike. 162 za, proti. Preverjamo. 162 glasujemo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 164 za, sprejet. 165 za, sprejet. Preverili bomo 165, glasujemo. 165. 165. Konec glasovanja. Sprejet. 166 za. Sprejet. 32 za sprejet. Kompromis I. Predlog spremembe 32 je bil sprejet. Prehodimo do kompromisu eh, 3i. Odpiram glasovanje nad kompromisem i. Odpiram glasovanje. Torej, zdaj pa kompromis i.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 konec glasovanja. Sprejet. 34 za, 34 za, proti, zavrnjen. Bomo preverili. Preverjamo predlog spremembe 34, glasujemo. Glasujemo o predlogu spremembe 34. 34. I said 34, yes. Otwieram głosowanie od poprawku 34. Glasujemo o predlogu spremembe, spremembe številka 34. Konec glasovanja zavrnjen. 171 za, sprejet. 172 in 173 za, sprejet. Kompromis J, glasujemo. Odpiram glasovanje s kompromisom J, zamekam glasovanje. Kompromis prijeti, preložimo do. Konec glasovanja, sprejet. amandma 177 za, torej 177 za proti zavrnjen. Šestintrideset za, proti, zavrnjen. Sedemintrideset za, proti, zavrnjen. 38 za, proti, zavrnjen. 39 za, proti, zavrnjen. 178 za, proti, zavrnjen. 40 za, proti, zavrnjen. 179 za, proti, zavrnjen. Bomo pa preverili. 179 glasujemo. Glasovanje. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Sprijet. 41 za, proti sprejet. 180 za, proti bomo preverili. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen 42. 42 za, sprejet. 181 za, sprejet. 182 za, sprejet. 182, glasujemo. Glasujemo o 182. Konec glasovanja sprejet. 183 za, sprejet. 188, 188 za, proti. Preverjamo, glasujemo.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 se pravi, čujem 191 za, proti, preverjamo, glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis K. Glasujemo o kompromisu K konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Tako da gremo na predlog spremembe Tarabela in drugih poslancev za, proti, zavrnjen. 194 za, proti. Preverjamo. 194. Se opravičujemo, 193 preverjamo. Še enkrat torej, preverjamo 193, glasujemo, konec glasovanja. Odžusona. Zavrnjen. 94 za. 194 za, proti, zavrnjen ampak vseeno preverimo, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen z majhno razliko 195 za, proti, zavrnjen 196 in 197 za, proti, zavrnjen. 198 za, proti, zavrnjen. Točka 3, predlog spremembe 199, to je predlog gospoda Skota Kato, zavrnjen. 200 za, proti, zavrnjen. 201 za, proti, zavrnjen. 202 za, proti, zavrnjen. 203 za, proti, zavrnjen. Preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprijet z enim glasom razlike. 204 za, proti, zavrnjen. 205. 205 za, proti, zavrnjen. Glasujemo o 205. Konec glasovanja. Sprejet. 206 za, 206 za, proti, zavrnjen. 207 za, proti, sprejet. 208. 208 za, proti, zavrnjen. 209 za, proti, preverimo. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. Z dvema glasovoma razlike. 210 za, proti, zavrnjen. 211. Za sprejet 212. Tukaj je veliko predlagateljev. A ne, prehajamo na 213 in 214 skupaj za, proti, preverjamo. Glasujemo o 214 in 213. Glasujemo konec glasovanja. Sprejet. 215 za, proti. Sprejet. 216 za, proti. Glasujemo. Konec glasovanja. sprejet. 217 za, proti, sprejet. 218 za, proti, zavrnjen. 219 za, proti, zavrnjen. 220 za, proti, zavrnjen. 221. 221 za proti sprejet. 222 za sprejet. 223 za sprejet. 224 za sprejet. 225 za sprejet. 226 za sprejet sprejet. Predlog spremembe 53, Zoana. Za, proti, preverjamo. Glasujemo. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Odčucona. Pani... Zavrnjen. poročevalcev predlog spremembe za, proti. Preverjamo. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 54 za, proti. glasujemo o kompromisu L. Se upravičujem, kompromis L, konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Povtužil v takim razi glasovanje. Prav, bomo ponovili glasovanje oziroma glasovali bomo o predlogu spremembe številka 3 za, sprejet 58 za, proti, zavrnjen. 59 za, proti, preverimo. 59. Glasujemo. Konec glasovanja zavrnjen. 60 za, proti, zavrnjen. 61 za, sprejet. 62 za, proti, zavrnjen. 63 za, proti, zavrnjen. 64 za, proti, zavrnjen. 65 za, proti, zavrnjen zavrnjen 66 za, sprejet 67 za, proti zavrnjen 68 za, proti zavrnjen 69 za, sprejet 70 in 71 za, proti sprejet 72 za. 74 za, sprejet. 75, se pričujem, 73, 73 za, proti, preverimo. Glasujemo o 73. Konec glasovanja. Sprejet. 4 za, proti. Preverimo. Konec glasovanja. Sprejet. Zdaj pa kompromis M. Osemdeset, kdo je za? kdo je proti. Torej, še enkrat, predlog spremembe 80, Tarabela, Nojkel, za, proti, zavrnjen. 81 za, proti, zavrnjen. Preverimo. Glasujemo o 81. Glasujemo o 81. Konec glasovanja. Sprijet. 82 za, proti, zavrnjen. 83 za, proti proti. Preverimo. Glasujemo o 83. Konec glasovanja. Sprijet. 84 za. Sprijet. 85 za. Sprijet. 87 za. Proti zavrnjen. 86 za, proti, zavrnjen. Preverili bomo 86, torej glasujemo o 86. Konec glasovanja. Sprejeto z enim glasom razlike. Predlog spremembe 7. 7 za. Sprejet. 90 za, proti. Zavrnjen. 91 za. Sprejet. 92 za, sprejet. 93 za, sprejet. 94 za, sprejet. 95 za, sprejet. 8 za, proti. Preverimo. Glasujemo o 8. Konec glasovanja. zavrnjen. 96 za, proti, sprijet. 97 za, sprijet. Zdaj pa bomo glasovali. O osnutku mnenja, kakor je bil spremenjen. Aha, posvetovanja še tečejo, preden glasujemo. Glasujeme. Odpiram glasovanje. No, smo pripravljeni. Glasujemo o osnutku mnenja, kakor je bil spremenjen. Zamekam glasovanje. Konec glasovanja. Prehodimo do punktu četrtega. Bardzo dziękujemy. S tem prehajamo na točko štiri. Hvala. Če pani posel, če pani posel spravozdavca, madam Kadenbach. Ali lahko gospa Kadenbach pove še nekaj besed? Izvolite. Ok. Um. Naša skupina je glasovala proti, zato ker nismo uspeli doseči to, tega, kar smo želeli, zato bi želela, da moje ime umaknete iz tega poročila. No no no ni poročila, ni problema. Okay. Opjem sta odrzucona, takže nemal som uh, e, chyba byť... No, eh, poročilo je bilo zavrnjeno, zato ni razloga, da vaše ime umaknemo. Sedaj pa nadaljujemo s točko 4. Glasujemo o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in sveta o spostavitvi okvirnega programa za raziskave in inovacije obzorje Evropa ter o določitvi pravil za sodelovanje in razširjanje njegovih rezultatov. Poročevalka je Ilse Katajnen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 evrov. To je uh, dober primer za to, uh, da ponarozimo, kaj lahko zagotovimo za desetimi milijardami evrov. Zelo sem zadovoljna s sodelovanjem in pripričana sem, da je s tem naš odbor eh, podal zelo enotno stališče in uh, hvala lepa.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 in zato smo še posebej zadovoljni. Zahvaljujemo se poročevalki in bomo kar takoj glasovali. Amandma 23 za proti zavrnjeno. Kompromis 1. Začenjamo z glasovanjem o kompromisu 1. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 26. Kdo je za? Proti? Amandma 26 za, proti, zavrnjeno. 27 za, sprejeto. 28 za, sprejeto. 29 za, sprejeto. 30 za, sprejeto. Kompromis 2 začenjamo z glasovanjem o kompromisu 2. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 33. Za, proti, zavrnjeno. 34. Za, proti, sprejeto. 35. Za, proti, sprejeto. Kompromis 3. Začenjamo z glasovanjem o kompromisu 3. Konec glasovanja. Sprejeto, nadaljujemo z amandmajem 38 za, proti, zavrnjeno. Amandma 39 za, proti, zavrnjeno. 40 za, proti, zavrnjeno. 41 za, proti zavrnjeno 42, sprejeto 43 za proti sprejeto, zavrnjeno 44 za proti sprejeto, kompromis 4 za, oziroma glasujemo. Konec glasovanja. Kompromis 4 sprejet. 48 za, proti, zavrnjeno, 49 za, sprejeto. 50. Tu bi želeli, da gospa McIntyre nekaj več pove o tej točki. Hvala, predsedojoči prvotni amantma govori o tem, da pridružene članice lahko eh, eh, sodelujejo v programu in se usklejujejo. To je sedanja situacija. Ampak eh, pravno, pravna služba nam je svetovala, da to preoblikujemo v pravne osebe iz pridruženih držav. In to je sedaj spremenjen amandma. Hvala lepa. Je to vsem jasno? Dobro, potem bomo glasovali. Kdo je za amendma 50? Proti? Zavrnjeno. Kaj ni bilo jasno? Želite še enkrat glasovali o tem? Ne? Dobro, amandma 51. Lahko to elektronsko preverimo, kajti uh, nisem prepričana, da smo vsi razumeli. Glede, glede 50. amandmaja. Dobro, bomo glasovali elektronsko o amandmaju 50. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrneno. 51 za, proti, zavrneno. 52 za, proti, zavrneno. 53 za, proti, zavrneno. Zavrnjeno. 54 za. Sprejeto. 55 za. Proti. Zavrnjeno. 56 za. Proti. Zavrnjeno. 57 za. Proti. Zavrnjeno. 58 za. Proti. Zavrnjeno. 59 za. Proti. Zavrnjeno. 60 za, proti, zavrnjeno. 61 za, proti, zavrnjeno. 62 za, proti, zavrnjeno. 63 za, proti, zavrnjeno. 64 za, proti, zavrnjeno. 65 za, sprejeto. 66 za, proti, zavrnjeno bomo preverili elektronsko. 66 preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Amandma 66, konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 67 za, proti, zavrnjeno. 68 za, sprejeto. 69 za, proti, zavrnjeno. 70 za, proti. Zavrnjeno. 71. Tu ni glasovanja. Nadaljujemo z uvodnimi izjavami. Amandma 3. Za sprejeto. 4. Za. Proti. Zavrnjeno. 5. Za. Proti. Sprejeto. 6. Za. Sprejeto. 7. Za. Proti. Sprejeto. 8 za. Proti. Bomo preverili. Amandma 8. A, 7 želite preveriti. Glasujemo o amandmaju 7. Amandma 7. Konec glasovanja. prejeto. 8 za, proti zavrnjeno. 9 za, proti sprejeto. 10 za, sprejeto. 11 za, proti zavrnjeno. 12 za, sprejeto. 13 za, sprejeto proti, bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. No, to je demokracija. Nadaljujemo s kompromisom pet. Uh. Predsedujoči, sem glasoval za vas, za vaš amantma. Včasih eh, sem tudi z vami. Ja, močno se vam zahvaljujem. Ko bom obiskal vašo državo, bom kupil vašo kavo. Nadaljujemo s kompromisom pet, začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 17 za, proti, zavrnjeno. 18 za, proti, zavrnjeno. 19 za, proti, zavrnjeno. 20 za, proti, zavrnjeno. 21 za, proti, zavrnjeno. 22. Preverjamo. Preverjamo amandma 21 elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Hvala. Amandma 22 za. 22 za. Proti? Zavrnjeno. Sedaj pa glasujemo še poimensko o celotnem osnutku mnenja, tako spremenjenem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto na to točka pet, o tem smo že razpravljali. Gospa Katajnen je predlog že predstavila. Želite še kaj dodati? Rada bi se zahvalila odboru. E, pravzaprav nisem pričakovala nič drugega kot najboljši rezultat. Hvala lepa. Hvala lepa. Se naj bomo nadaljevali z drugim mnenjem. In sicer amandma 61. Kdo je za? Sprejeto. 62 za. Sprejeto. 63 za. Sprejeto. 64 za. Proti. Preverjamo. Konec glasovanja. Sprejeto. To pomeni, da je 65 brezpredmeten, 66 za. Sprejeto. 67 je brezpredmeten, 68 za. Sprejeto. 69 bomo preverili. 68 bomo najprej preverili, torej začenjamo z glasovanjem o amenmaju 68. Konec glasovanja. Sprejeto. Sedaj pa 69 za. Sprejeto. Amandma 70 za. Sprejet. Kompromis 1 začenjamo z glasovanjem o kompromisu 1. Konec glasovanja. Sprejeta. Nadaljujemo z amadmajem 76, ki je zavrnjen. 77 zavrnjen. 78 za proti sprejet, 79 sprejet, 80 zavrnjen, 81 eh, zavrnjen, 82 za, proti. Bomo preverili elektronsko. 82. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 83, za, proti, zavrnen. 84, za, proti, zavrnen. 85, za, sprejet. 87, za, sprejet. 89. Za, proti, zavrnen. 90 za, sprejet. 91 za, sprejet. 92 za, sprejet. 93 za, proti, zavrnen. Bomo preverili. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrne. 94. 94. Kdo je za, proti, zavrneno? 95 za, sprejeto. 96 za, sprejet. 97 za, sprejet. Na to imamo dva amandmaja, ki sta brezpredmetna. Nadaljujemo 100 za sprejete, 101 za proti. Preverjamo. Preverjamo elektronsko amandma 101. Konec glasovanja. Sprejeto. 102 za proti zavrnjen. 103 za, proti, zavrnjen. 104 za, sprejeto. 105 za, sprejeto. 106 za, proti, zavrnjeno. 107 za, preverjamo. Preverjamo 106. Začenjamo z glasovanjem. Amendma 106. 106. Konec glasovanja. Zavrnjeno. 107 za. Sprejet. 108 za. Sprejet. Amandma ena. Kdo je za? Sprejet. Kompromis dva. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Nadaljujemo s kompromisom 3. Začenjamo z glasovanjem o kompromisu 3. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Kompromis 4. Glasujemo o kompromisu 4. Konec glasovanja. Ta kompromis je sprejet, na to kompromis pet. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. Amandma 129. Za, proti, zavrnen. Šest. Preverjamo. Dobro, Preverjamo amantma 129. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Amantma je zavrnen. Šest. Za. Sprejet. 130 za, proti. Preverjamo. Amadma 130 preverjamo elektronsko. Konec glasovanja. Zavrnjen. Amandma 7 za. Sprejet. 131 za. Sprejet. Amandma 8 za. Sprejet. Kompromis 6. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Nadaljujemo z amandmajem 136 za sprejet. Deset. Za. Sprejet. Enajst. Za. Sprejet. Kompromis sedem. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Amandma 140. Za. Proti. gospod Kaputo. Koordinator mora dvigniti roko. Kdo je za amandma 140? Kdo je proti? Zavrnjeno. 13. Za. Sprejeto. 141 za. Sprejeto. 14 za. Sprejeto. 142 za sprejeto. 15 za sprejeto. 143 za sprejeto. 144 za proti. Preverjamo elektronsko. Amandma 144. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Amandma 16 za, sprejet. 17 za, sprejet. 145 za, proti, zavrnjeno. Kompromis 8. Začenjamo s glasovanjem o kompromisu 8. Konec glasovanja. Sprejeto. Amandma 151. Kdo je za? Proti. Sprejeto. 152 za. Sprejeto. Kompromis 9. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 158 za. Proti. Zavrnjeno. 19 za. Sprejeto. 161. Za. Sprejeto. Preverite, želite? Dobro. Amandma 161. Preverjamo. Konec glasovanja. Amandma je zavrnen. 162 za, proti zavrnjen. 163 za, sprejet. Amandma 20, sprejet. 21 za, sprejet. Bomo preverili amandma 21. Preverjamo. Konec glasovanja. eno kartico S in D preveč imamo. Ja, prosim, če to storite. Konec glasovanja. preden končamo z glasovanjem, je mora oseba, ki je ustavila eno kartico preveč, da jo umakne. Dobro, sedaj bo vse v redu. Konec glasovanja in amandmaj sprejet. prosil bi ljudi uh, v prvi vrsti, da dvignejo roke. Kompromis 10. Konec glasovanja. Sprejeto. 168 za, proti, zavrnjeno. 23 za, proti preverjamo amandma triindvajset preverjamo elektronsko konec glasovanja sprejeto sto devetinšestdeset sprejeto štiriindvajset sprejeto sto sedemdeset za proti zavrnjen sto enainsedemdeset za proti preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 11. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. sprejet. Amandma 174 za proti sprejeto. Sto oseminsedemdeset se opravičujem, morda je prišlo do napak napake pri tolmačenju, ampak morali bi glasovati o 174. amandmaju, glasovali pa smo o 176. Ja, prav imate. Sekretarjat se upravičuje. Jaz sem samo sledil navodilom. Hvala, da ste opozorili na napako. Dobro. 174. Za, proti, zavrnjeno. 176 sedaj za, proti, sprejeto. 178 za proti sprejeto, 179 za sprejeto, 180 za proti zavrnjeno, 181 za sprejeto, 182 za sprejeto, 183 za proti zavrnjeno, 184 za proti zavrnjeno, 185 za proti zavrnjeno zavrnjeno. 186 za, proti, zavrnjeno. 187 za, proti, zavrnjeno. 188 za, proti. Preverjamo. 188 preverjamo elektronsko. Zato preverjamo. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Šestindvajset za, sprejeto. Sto devetinosemdeset za. Sto devetinosemdeset za, sprejeto. Sedemindvajset za, sprejeto. 190 za, sprejeto. 8, 28 za, sprejeto. 29 za, sprejeto. 191 za, sprejeto. Trideset za, proti, zavrnjeno. Enaintrideset za, proti, zavrnjeno. Sto dvaindevetdeset za sprejeto, 32 za, proti zavrnjeno. Kompromis 12. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. 198 za, sprejeto. 199 za, proti, zavrnen. 200 za, proti, zavrnjen, 34 za sprejeto, 201 za proti zavrnjen, 202 za proti zavrnjen, 35 za sprejet, 36 za sprejet, 203 za proti zavrnjen, 204 za sprejeto, 37 za sprejeto, sprejet. 206 za sprejet. 38 za sprejet. 207 za sprejet. 208 za proti zavrnen. 209 za proti zavrnen. Kompromis 13. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. 213 za, proti, zavrnen. 40 za, proti, sprejet. 214 za, sprejet. 215 za, proti, zavrnen. 41 za, sprejet. 216 za, proti. Preverjamo elektronsko. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. 217 za, sprejeto. 42 za, sprejeto. 43 za, sprejeto. 44 za, sprejeto. 218 za, sprejeto sprejeto, 45 za sprejeto, 219 za sprejeto, 46 za sprejeto, 220 za sprejeto, 47 za sprejet, 221 za proti zavrnen, 222 za sprejet, 223 za proti zavrnen. Preverjamo. Začenjamo z glasovanjem. 223. Konec glasovanja. Zavrnen. 224 za, proti, zavrnen. 48 za, proti, zavrnen. 49 za, proti, sprejet. 50 za, proti, zavrnen. 51 za, proti, Preverjamo 51. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Zavrnjeno. Kompromis 14. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejet. Kompromis 15. Začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Kompromis je sprejet. 59. Sprejeto za. 60 za sprejeto. Sedaj pa glasujemo o spremenjenem osnutku mnenja, poimensko začenjamo z glasovanjem. Konec glasovanja. Sprejeto. Hvala lepa. Želi poročevalka povedati še nekaj besed? Ne? Dobro. Potem se ji zahvaljujemo. To sta bili dve pomembni poročili, sedaj pa nadaljujemo s šesto točko. Podział kontyngentów taryfowych uwzględnionych w unijnej liście. Porozdelitev tarifnih kvot, vključenih na seznam Unije v okviru STO po izstopu Združenega kraljestva iz Unije. Glede 24. amantmaja naj samo povem, da je ta omaknjen. Hodi o poprednje glasovanje, še obecne? Obecne, tak? Ok. okay. Zaraz, do, zaraz, do, zaraz do tego dojdziemy. Ok? Je, je... Oui, je parle de ce rapport-ci que nous allons voter. Govorim o poročilu, o katerem bomo glasovali in kot poročevalec v senci, prosim, da umaknemo amandma 24. Pa je še najprej dva slova vstempu. Kont Dobro, čisto na kratko morda. A, torej, tukaj gre za, za porazdelitev kontingentov po izstopu Združenega kraljestva iz Evropske unije. Eh, Kati, gospod Kati, vi ste poročevalec, želite besedo? Da, eh, hvala lepa. Rad bi se samo zahvalil vsem poročevalcem v senci za sodelovanje. Eh, zahvaljujem se tudi osebju, asistentom, ki so iz, upravili izredno veliko dela. Zlasti se zahvaljujem Alen Skelon, pa tudi sekretarijatu za njegovo pomoč pri tem dosjeju. Vsi bi si želeli, da se nam sa tem ne bi bilo treba ukvarjati, um, ehm, kaj ti to zadeva Brexit. In zato mislim, da je zelo pomembno, da ta odbor zelo jasno pove, da nameravamo podpreti vse naše kmete, kolikor se bo le dalo in zato je ključnega pomena, da izdelamo zelo močno mnenje, eh, ki se ukvarja z eh, tarifnimi kvotami. To je na površini zelo tehnični dosije, ima pa tudi politično razsežnost, ki je izredno pomembna. Še enkrat se zahvaljujem vsem za sodelovanje in eh, pozivam vas vse, da postanete proaktivni, eh, ko bo šlo za predloge sprememb eh, k temu mnenju. Hvala lepa za vaše pripombe, pravi predsedujoči. Res to je izrednega pomena. In sedaj bomo začeli s predlogom spremembe 25. Kdo je za? Proti? Ozdržani? Sprejeti. Sedaj pa avtor mnenja. Šest, kdo je za, proti? To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. 26. Kdo je za? Torej, kdo je za 26? Sprejet. To bomo preverili. Glasujemo. Konec glasovanja. Dobro, sedaj pa predlog spremembe 27. To je za, proti, zavrnen. 28, kdo je za? Sprejet. 29. E, tukaj gre za dva identična. Torej glasujemo 29 za, sprejet. Sedem je torej enak, sedaj pa 30. Gospa Žuana, sprejet. Osem, kdo je za? Sprejet. Devet, kdo je za? Sprejet kompromis ena, glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 13. Kdo je za? 13. Sprejet. 14. Aha, brezpredmeten. 15. 15.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 To bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 3. Konec glasovanja. Zavrnen. Sedaj pa kompromis 3. Ne. Ne. 19 najprej se upravičuje gospod predsedujoči. Torej, predlog spremembe 19. Kdo je za? Proti? To bomo preverili. Glasujemo o predlogu spremembe 19. Konec glasovanja. Sprejet. Sedaj pa kompromis 2. Glasujemo. torej kompromis 2, glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Dvajset brezpredmeten. In predlog spremembe štiri, kdo je za, proti? Štiri torej. Torej, 20 je bil umaknen. Torej, 24 je bil umaknen. E, ali sedaj vseeno glasujemo o 20?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 Sedaj pa predlog spremembe štiri. Kdo je za? Torej glasujemo. Preverjamo predlog spremembe štiri. Glasujemo. Konec glasovanja. Zavrnjen. Kompromis tri. Glasujemo. Konec glasovanja. Sprejet. 23, gospod Antan, kdo je za? Sprejet. Sedaj pa eh, glasujemo o tako spremenjenem mnenju. Glasujemo. Konec glasovanja. Torej, mnenje je sprejeto. Gospod poročevalec, želite še kaj povedati? Ne, dobro, potem pa se vsem zahvaljujem. Zahvaljujem se vsem poročevalcem, poročevalci v senci vsem sodelavcem, vsem, ki ste sodelovali pri tem, tudi sekretarjatu. Gospa Maginez. No, izvolite. Torej, rad bi se opravičila, ker nisem mogla biti tukaj na začetku zaradi biroja. Naj opozorim, da se to zelo pogosto dogaja, da imamo te sestanke pozno, v ponedeljek zvečer in zato um, prihaja do prekrivanj. Zahvaljujem se gospodu Bogoviču, ki me je nadomestil pri glasovanju. Ah, gospa ah, predsednica, to razumemo. Hvala lepa za to informacijo. Eh, torej v sekretarijatu smo tudi prejeli vaše informacije. Seveda to razumemo, kajti vi imate eh, več eh, plastne obveznosti, saj, saj ste podpredsednica. Sedaj pa prehajamo k točki sedem. Tukaj gre za popravek in sicer gre za ekološko pridelavo in raznačevanje ekoloških proizvodov. Na začetku sestanka sem že dejal, da moramo to odobriti. To je popravek sveta in komisije. Če do konca sestanka ne bo ugovorov, potem izhajam iz tega, da smo ta popravek soglasno sprejeli. Zato se vam zahvaljujem.